otwieram posiedzenie seja se pričenja zapisnik včerajšnjega zasedanja in pa dokumente ki so bili sprejeti imate na voljo ali ima kdo kakšno pripombo ne potem je zapisnik s tem sprejet Prehajamo k pomembni točki dnevnega reda. Gre za čas za vprašanja predsedniku komisije.